po svetu, zlasti v zvezi s pobojem študentov v Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al-Shabaab. V imenu visoke predstavnice govori gospod komisar Mimica, izvolite. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta. Strinjam se z vašo zaskrbljenostjo zaradi preganjanja kristjanov po svetu. Nedavni dogodki, naprimer bombardiranje dveh crkv v Pakistanu, poboji v Nigeriji, obglavljanje v Libiji, stalno preganjajo strani ISIS-a, Daesha v Siriji in Iraku in nedavni pokoli na Univerzi Darisa v Keniji, dajo vtis, da so kristjani res pod hudim pritiskom Ti napadi nas močno skrbijo. Gre za popolnoma napade. Barbarsko nasilje, nehumane metode, ki jih uporabljajo Al-Shabaab, Boko Haram, ISIS, ter napadi na mednarodne človekove pravice in vrednote, nas skrbijo. Vsi se zauzimamo za te vrednote, ne glede na to, kateri veroizpovedi pripadamo. Evropska unija obsoja nediskriminatorne napade, grozote, poboje ljudi in zlorabe človekovih pravic. Vse to izvajajo teroristične skupine, ki izvajajo to proti kristjanom, pa tudi drugim etničnim in verskim manjšinam. Ne bi smeli pozabiti na to dejstvo tekom današnje razprave. V evropskih smernicah o svobodi veroizpovedi in prepričanja sprejetih junija 2013 piše, da vse osebe, ki pripadajo manjšini ali verski skupnosti, morajo imeti možnost živeti svobodno in prakticirati svojo veroizpoved, ne da bi jim bilo pri tem kdorkoli posegal v te pravice, ne da bi jih kdorkoli zaradi tega napadal. Teh pravic ne smemo postavljati pod vprašaj. Pravice pripadajo vsem vero, izpovedim in etničnim pripadnikom, ne zgolj kristjanom. Prve žrtve terorističnih napadov so muslimani v muslimanskih državah. Ne bi smeli pasti v to zanko, da prihaja do spopada civilizacij. Uh, Kralj Jordanije je o tem govoril tudi v parlamentu. Nedavni napadi na kristjane in manjšinske skupnosti so napad na človeštvo, pa tudi napad na islam. Arabski kristjani so del preteklosti, sedanjosti in prihodnosti naše regije. To je rekel jordanski kralj v Evropskem parlamentu. Evropska unija se sooča s številnimi krizami in konflikti, ki imajo posledice v širši regiji. Vpliva tudi na sodelovanje z našimi arabskimi partnerji. Z njimi moramo sodelovati, če se želimo uspešno soočiti z regionalnimi konflikti in izzivi. Varnostna grožnja zajema tudi džihadistični terorizem, čezmejni kriminal. Skupaj moramo delati tudi, ko gre za zaščito manjšin rešiti je treba odprte konflikte, lotiti se tudi vseh teh kriz pri samih koreninah. Upoštevati je treba socialno in ekonomsko stanje, v katerem se nahajajo mladi v številnih teh državah. Sklepi sveta z 9. februarja v boju proti terorizmu natančno navajajo cel niz ukrepov, s katerimi naj bi se lotili radikalizacije in borili proti nasilnemu ekstremizmu. Dodatno se moramo povezati s tretjimi državami na vseh frontah, to je ključnega pomena. Sem sodi bilateralno, multilateralno, regionalno sodelovanje z vladami na področju izobraževanja, varnosti in človekovih pravic. Sodelovati moramo tudi z lokalnimi skupnostmi. Podpreti je treba medverski in znotrajverski dialog. Naj se vrnem na zadnje napade v Keniji. Ta grozljivi napad je zgolj zadnji in najbolj smrtonosen v nizu terorističnih napadov, ki jih je izvedel Al-Shabaab v Keniji v zadnjem letu in pol. Teroristična dejanja so nažalost postala ponavljajoče se dejstvo v Keniji. Terorizem se povečuje v širšej regiji afriškega roga. Napad je bil veliko hujši kot predhodni napadi. Verjetno so navdih črpali v napadih islamske države in Boko Harama. Ciljajo na kristjane. Usmrtitve smo videli že v prejšnjem obdobju, tudi ob koncu lanskega leta. Ta trend nas močno skrbi. Kljub temu, da predstavniki kenijske muslimanske skupnosti bolj odločno kot v preteklosti obsojajo te napade, obstaja še vedno precejšnje tveganje, da bodo ti dogodki privedli do dodatnega antagonizma, do razkola med verskimi skupnostmi. To pa je tudi bistveni cilj storilcev teh dejanj. Visoka predstavnica podpredsednica Mogherinjeva je v svoji izjavi 3. aprila rekla, da z napadom študentov v univerzi, kjer je umrlo 470 študentov. Skušajo razne teroristične skupine, tudi Al-Shabaab, vzpostaviti nestabilnost, oduzeti dostojanstvo državljanom. Ekstremizem in nasilje sta globalni problem, ne moremo ju razrešiti v osami. Globalna teroristična grožnja od nas zahteva globalni pristop. Vseeno pa morajo biti rešitve specifične, narejene po meri. Zadeve se je treba lotiti na mednarodni ravni. Ponovno je treba razmisliti o regionalnih in globalni strategiji. Evropska unija skuša bolje razumeti, kako deluje radikalizacija v posameznih državah, tudi v Keniji ter v skupnostih, kajti želimo izboljšati svoj odziv, želimo se boriti proti tem dejanjem. Hvala za pozornost. Eh, hvala lepa, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej za minuto in pol v imenu ELS gospa Beseril. Sí, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Na sveti četrtek smo šli številni svobodni kmaši. V istem trenutku so na univerzi v Keniji izvedli teroristični napad. Al-Shabaab je napadel krščanske študente, želeli so jih ubiti. Te mlade študente so odvlekli stran od sošolcev zgolj zaradi tega, ker so bili kristijani. Spoh si ne moremo predstavljati, kakšne grozote so doživljali. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi z deklicami v krščanski šoli. Ti posamezniki morajo zapustiti svoje hiše, če ne želijo umreti. Zaradi tega je ELS pripravila tudi resolucijo, v kateri pravimo, da bi morali omeniti preganjanje kristjanov nasploh. Predvsem pa bi morali natančno zapisati vsa imena. Nekateri niso želeli, da bi se omenjali zgolj krščanske skupnosti. V 39 odstavkih prejšnje resolucije se zgolj v dveh govori o napadih na krščanske skupnosti. V naši resoluciji pa govorimo tudi o tem, da krš, kristjane napadajo ne zgolj v Keniji, tudi drugod. Vsako uro umre en kristjan, časa ne moremo izgubljati. Mislim, da imamo sedaj dobro priložnost za to, da nekaj storimo. Zato moramo omenjati kristjane. Evropska ljudska stranka ne razlikuje med prvo in drugo razrednimi žrtvami, zato vas res prosim, da podprete resolucijo Evropske ljudske stranke, ker boste s tem podprli vse kristjane, ki jih preganjajo povsod po svetu. Hvala. Hvala lepa. Za minuto in pol kolegica Valenciano. Obsojamo vsakršno nasilje, vsakršno diskriminacijo, ki temeljita na veroizpovedi, ne glede na to, za katero vero gre. Izobraževanje je najboljši način, kako se lahko borimo proti ekstremizmu. Zato je tudi Al-Shabaab napadel univerzo. Eden od preživelih je rekel, da to ne bo imelo posledic na svetu, zato ker niso ubili niti enega samega belca. Zahodni mediji so zelo pristransko poročali o teh pobojih v Keniji. Sprožiti smo, oziroma študentje so morali sprožiti kampanjo, zato da so sploh izvedeli, zakaj je šlo. Sprožili so gibanje 147, toliko jih je umrlo. V Keniji obstaja precejšen konflikt med severnim delom in preostalim delom države. Na Evropi narisa sta precej oddaljena od tega dela. Tudi odnosi s Somalijo so povzročili, da je celotna situacija še veliko bolj nevarna. Teroristična skupina Al-Shabaab pravi, da gre za vojno proti Keniji. Evropska unija bi zaradi tega morala podpreti Kenijo. Mislim, da bi morali v Keniji poskrbeti za reševanje varnostnih vprašanj. Keniji bi morali pomagati pri urejanju odnosov s Somalijo. Podpirati jih moramo, ponuditi tudi politično pomoč, sicer bo šlo tu ne zgolj za vojno proti Keniji, temveč za vojno proti vsem. Hvala. Äh, Najlepša hvala v imenu skupine EGR, gospod Čambalski. Gospod komisar. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, gospod komisar. Nobenega dvoma ni, da smo bili priča grozljivim dogodkom. Ljudi so ubili zgolj zaradi njihove veroizpovedi, zgolj zaradi tega, ker so kristijani. Nobena skrivnost ni in tudi ni težko razumeti tega, da preganjajo kristijane. Kristijane preganjajo prav zaradi tega, ker je Kenija posegla v Somaliji radikalni verski ekstremisti v propadlih državah na severnem delu Afrike se sedaj združujejo v boju proti našim vrednotam, proti našemu načinu življenja. To je bilo zelo jasno ponazoreno tudi v zadnjih dnevih. Zato potrebujemo vojaško operacijo v Keniji, drugače ne bo šlo. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Kalvet v imenu liberalnega. Hvala, gospod predsedujoči. Sam sem zelo občutljiv na preganjanje kristijanov po svetu, sam bom storil vse za to, da storimo korak naprej in upam, da boste podprli resolucijo parlamenta. naš namen in namen skupine Alde je, da se osredotočimo tudi na poboj študentov v Keniji. Zagotovo je prišlo do tega napada zaradi verskih razlogov, tudi v Siriji prihaja do tovrstnih napadov. Priha, prihaja do teh napadov zaradi verskih etničnih razlogov, zaradi vojne, ki vlada v tem območju, zaradi sporov med posameznimi skupnostmi, tudi zaradi spora z Somalijo do vseh teh napadov prihaja tudi zato, ker se želijo boriti proti zahodnim vrednotam, proti študentom, ki podpirajo zahodne demokratične vrednote. V naši resoluciji spoštujemo seveda, da obstajajo različne skupine, obsojamo pa to vrstno diskriminacijo. Evropa bi morala poseči. Poglejte, kaj se dogaja v Maliju in Somaliji. Tam nismo ukrepali ne glede na to, kaj se bo storilo kasneje na področju boja proti kakršnegakoli. Na področju kakršnega koli preganjanja, mislim, da bi Evropska unija morala ukrepati. Evropska unija bi morala delovati na terenu samem, tja bi morali poslati učitelje, strokovnjake, ki bodo skupaj z afriškimi enotami na mestu samem pomagali posameznikom in ki bodo preprečili to vrstne poboje, to vrstno preganjanje, tudi preganjanje zahodnih vrednot, ki jih mi podpiramo. To je namen naše resolucije, o kateri bomo glasovali jutri. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Naslednja gospa Lidija Senra Rodriguez v imenu skupine GOV. Najlepša hvala, predsedujoči odločno obsojamo napade in pokol, ki ga je izvršil Al-Shabaab v Harisi. Izražamo tudi solidarnost z žrtvami in družinskimi člani. Evropska unija mora ukrepati z vsemi sredstvi, ki jih ima na voljo, zato da se loti korenin, ki podpirajo te konflikte in ki spodbujajo razvoj skupin kot je Al-Shabaab vojaški pristop morda ni najbolj pameten odziv. Leta 1992 so ZDA posredovali v Somaliji, vemo, kakšne so bile posledice, državljani v tej regiji še vedno plačujejo ceno za to. Nekdanje kolonialistične države so zgolj želele ropati vire v afriškem rogu, to je spodbudilo revščino v tem območju. Državljani v Keniji živijo pod pragom revščine. Na tisoče beguncev obstaja, ogromna je lačnih, poleg tega je umrljivost dojenčkov zelo visoka. ZDA in Združeni narodi v tej regiji niso uspeli doseči veliko. Mislim, da bi morali mi s svojimi podjetji in državami prenehati z ropanjem afriških držav. Zagotoviti je treba suverenost teh držav in državljanov, da bodo sami gospodari svoje usode in svojih verov. Hvala. Um, Prosim vas, da se držite svojega časa za govor, predvsem pa, da ne govorite tako hitro, ker vam tolmači nekoliko težje sledijo, če preveč divjate. Zato vas res prosim, da upoštevate to pri svojih govorih. Na vse zadnje želite, da vas kolegi razumejo. Gospa Hojbuh, za eno minuto in pol najlepša hvala, gospod predsedujoči napadi v Keniji so res vredni obsojenja in kritike in moramo se spomniti na to, da se s tem določene skupine okrepijo, ko trpijo drugi. Islamska milica Al-Shabaab se z takšnimi inštrumenti um, želijo, želijo doseči, da bi destabilizirali severno Kenijo. Vemo, da tudi v Somaliji opravljajo grozovita dejanja in da tudi muslimanske skupine žensk in otrok ubijajo. Torej, veroizpoved je instrumentalizirana in tega ne smemo dopustiti. V tej resoluciji se želimo osredotočiti predvsem na Kenijo in Poleg tega se moramo spomniti tudi na situacijo v Keniji, na severni del države, ki je še posebno nestabilen. Kenijske oblasti niso zelo občutljive za potrebe muslimanske skupnosti. To zadevo še poslabša in ravno to želi izkoristiti Al-Shabaab. V Evropski uniji moramo skušati to preprečiti. Najlepša hvala, gospa kolegica. Sedaj pa ima besedo skupino, v imenu skupine FDD gospod Kastal. Kenja. Hvala, predsedujoči. Kenija, skoraj 150 nedolžnih študentov ubitih. Ampak svetovni voditelji niso korakali skupaj tako kot po pobojih v Parizu. Čeprav gre tu prav tako za čarlje, ki so enako vredni kot vsi ostali, za katere smo se takrat zauzeli. Iz Somalije zaradi razpada države številni posamezniki bežijo. Skoraj da 100 tisoč somalcev je razseljenih to območje je zelo dobro gojišče ekstremizma. Če ne bomo odpravili revščine, ne bomo uspeli razrešiti ključnega problema. Revščina je prvi zaveznik terorizma, pa tudi ta paradigma spopada civilizaciji to spotihuje. Tudi papež Frančišek je na to spomnil najhujši sovražnik terorizma je človeško dostojanstvo. Hvala lepa. Torej, eno minuto, Mara Bicoto, samostojna poslanka. Hvala, gospod predsedujoči. Pokol študentov v Keniji je seveda tudi za nas na zahodu. Um, grob udarec. V bistvu se Evropa dela, kot da tega ne bi videla. Sto tiso, na, sto tiso, na sto eh, milijonov kristijanov preganjajo po svetu, jih obglavljajo. Eh, vsakih pet minut enega in to vidimo. In tako kot je povedal papež Frančišek eh, z malkom tudi evropskih inštitucij. In za tem genocidom niso ekonomski interesi temveč verska nestrpnost, ISIS, ki eh, eh, pridiga predvsem eh, sovraštvo. Mi, kristijani, nimamo pravice obstoja. Želijo nas izbrisati, hočejo, da umremo. To je resnica in Evropa podcenjuje to resnico. Zakaj ta Evropa ne brani eh, eh, svojih verskih korenin in jih ne zapiše v ustavo. Zakaj ne naredi nič proti? Eh, ne smemo eh, dopustiti, da se še naprej preliva kri eh, naših kr krščanskih bratov in sester. Hvala. Sedaj pa minuto in pol, Gergi Hrbeni. Hvala, gospod predsedujoči. Thank you. Torej, eh, tu smo v težki situaciji in govorimo o eh, položaju, ki ga je treba, na katerega je treba gledati ideološko neutralno. Veliko razlogov je to, da je toliko študentov umrlo na um, univerzi v Ladisi in na to so bile popolnoma nedolžene osebe, ki so postale žrtev uh, terorizma Al-Shababa. Sedaj nekateri eh, to poskušajo relativizirati in tega ne razumem, kaj ti gre za ljudi, ki se jih preganja. Ljudi, ki so bili, ljudje so bili umorjeni, napada se manjšina in jih preganja, Evropa pa kar gleda. In tudi Evropski parlament eh, ne naredi nič, pravzaprav bi morali. Um, z, enim glasom eh, Eh, kritizirati ta grozodejstva. To ni ideološko vprašanje, temveč vprašanje človekovih pravic, to ni virsko vprašanje, temveč vprašanje, kot rečeno, človekovih pravic. In tu ne smemo zatiskati oči, temveč moramo se odlič, odločno temu upriti. Ne smemo dopustiti, da ljudi zaradi vire ali iz drugih razlogov um, ubijajo. In zato moramo izraziti svojo solidarnost in dokazati solidarnost. Um, Seveda je nekaj specifičnega, da se preganja kristjane, vendar moramo se boriti in opreti eh, proti vsem terorističnim dejanjem. Živimo v sekularnem svetu. Samo še en stavek, prosim, ker se eh, govornika že prekinja. Torej, mi smo za sekularne vrednote in tega ne smemo pozabiti. Vielen Dank. Hvala. Za minuto in pol, gospa Kienge. Hvala, gospod predsedujoči. Amos Fejt, Elizabeth Edward, skoraj 150 imen, ljudje, študentje, mladi, upanja. To niso številke v tej eh, grozni bilanci in danes. Eh, se poklanjamo tem žrtva, žrtvam in se izrekamo proti temu fundamentalističnemu terorizmu, ki se širi tudi v Afriki. In, eh, to, eh, ime pa je Al-Shabaab in mladi v bistvu spodkopavajo izobraževanje mladine in danes moramo odločno se temu upreti, kajti to, tu gre samo za nasilje, za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 Zato želimo, da bi se Unija lotila korenin, ki vodijo do radikalizacije, kajti boj proti terorizmu pomeni boj proti marginalizaciji, proti revščini, proti diskriminaciji in treba je eh, poskrbeti za to, da bodo različne vire, viro izpovedi lahko živele v mirnem sožitju. Eh, ne smejo eh, zmanjševati pomina temeljnih pravic. Vsak korak eh, zmanjševanja pravic, demokratizacije je že zmaga za terorizem. In um, seveda si želimo družbo, ki bo temeljila na demokratičnih vrednotah. Amos Face, Elizabeth Edward, hvala. Dank, die... Hvala še enkrat. Opozarjam vse kolegice in kolege, da govorijo s hitrostjo, ki tolmačem omogočijo tolmačenje, tako da se bo to razumilo. Ruža Tomažić, eno minuto. Hvala. Tragedija, ki se je zgodila v Keniji, dokazuje, da terorizma ne moremo opravičevati um, z, nekim, um, z neko krivico, ki se je zgodila mogoče narodu ali verski skupnost, skupnosti. E, tisti, ki v tem iščejo utemeljitev, um, morajo upoštevati um, smrt teh sto, skoraj 150 ljudi, um, komu so z, naredili krivico, koga so bombardirali ali ubijali, nikogar. To so bili mladi ljudje, željni znanja in normalnega življenja. In edina, edini zločin je bil ta, da so kristijani in to niso edini kristijani, eh, ki jih nočejo v tistim, tistih delih der, eh, sveta, kjer se širi terorizem. Na Bližnem vzhodu prihaja do eksodusa kristijanov. Zato pozivam na vse, da bi evropske vrednosti, predvsem krščanske vrednosti, širili po svetu in da moramo storiti predvsem nekaj, da. Eh, te eh, vrednosti ostanejo tam, kjer že obstajajo 2000 let. Hvala. Pavel Tilička tudi eno minuto. Eh, gospod komisar, gospe in gospodje, mislim, da je zelo težko najti besede um, tej, eh, ta, za ta tragični dogodek. Mnogo je bilo rečeno, ker. Um, podpiram tudi jaz. Gospod komisar, nič nisem našel v vašem govoru, s čimer se ne bi strinjal, tako kar zadeva pregon kristijanov, kot to, kar se dogaja v, zgodilo v Keniji. Nikaj pa sem pogrišal v govoru. Govorili ste o sklepih sveta, o terorizmu, govorili ste o konkretnih primirjih in o konkretnih rešitvah. Ampak mislim, da ste končali ravno pred tem, preden nam date analizo teh sklepov, kakšne nauke smo se naučili iz tega, kaj se je odslej zgodilo, kaj so storile službe v sodelovanju z, predsta, z, našo, z našim predstavnikom v Keniji, kaj lahko naredimo pri vzpostavljanju inštitucij, kaj potrebujemo, kakšne konkretne eh, korake je treba storiti, da bi pripričili v prihodnje takšne situacije. Hvala naslednji. Eno minuto Ines Kristina Cuber. Hvala. E, teroristično nasilje skupin, kot je Al-Shabaab v Kini, ni, e, to nasilje ni spremljivo. Moramo imeti strategijo proti terorizmu. Tam vladajo e, rasizem in terorizem. Mnogi, mnoge vojaške intervencije so bile na afriškem rogu strani zahodnih držav, ampak to je samo spodbujalo razvoj teh skupin. In eh, v alternativni resoluciji smo navedli to, kar zahtevamo. Keniji, eh, potrebujemo odnose s Kenijo in drugimi državami, ki ne temeljijo na umešavanju. Evropska unija mora sprejeti um, sporazume o prosti trgovini oziroma pripraviti druge strategije, ki omogočajo intenzivno šo sodelovanje s temi državami, solidarno sodelovanje, ki spodbuja zdravje in uh, gospodarstvo in s tem odpravlja tudi socialne. Um, socialna neravnovesja, ki vodijo do tega. Donald Arnold, eh, eno minuto prepričan sem, da smo vsi v tej dvorani da enostavno ne najdemo besed zaradi umora krščanskih študentov. Okoliščine eh, tega dogodka so še posebej hude. To ni bilo nekaj naključnega. Krščanski študentje so bili ločeni in ubiti od, eh, kot kristjan. Se spominjam besed apostola Pavla, torej vsi, ki hočejo živeti eh, življenje v skladu eh, po Bogu, bodo preganjani. V zahodnem mišljenju pogosto pozabljamo, kako grozen pregon so doživljali kristijani vsak dan po vsem svetu. Ta napad v Keniji nas je malo pretrisil, ampak to ni enkraten dogodek um, 28 kristijanov je bilo ugrabljenih pred kratkim na, na Keniji, ubitih decembra, 36 kristijanov obdavljenih. Januarja je katoliški duhovnik med mašo bil umorjen in tudi napad na nakupovalni center v Nairobiju. Vemo, kaj se je tam zgodilo mi smo vedno zgroženi nad tem, kar se je zgodilo v Parizu, Charlie Hebdo, ampak ko se dogaja v Afriki, je ravno tako tragično kot to, kar se dogaja bliže našim dobo, domovom. Jean-Luc Schaffhauser, eno minuto. Uh, Hvala kolegom za to prečevanje mislim, da se tu vsi strinjamo, grozljivo poboj 147 študentov v Garisi je nekaj, kar nas je prisililo, da smo se soočili z resnico. Torej, eh, kristijani umirajo po svetu in so mučenci in ne smemo molčati. Eh, naši časopisi niso omenjali eh, torej, da, to, da gre za krščanske žrtve. Ali moramo biti tiho? Ne, moramo opozarjati na to, kar se dogaja krščanski mučenci. Na bližnjem vzhodu so tudi žrtev neumne politike ZDA. Uh, govorim o posredovanju v Iraku, v Libiji, v Siriji. Zaradi teh posredovanj so kristijani sedaj uh, žrtve in tudi mi smo za to odgovorni, ker sledimo tej politiki ZDA. Minuta in pol. Arno Donžon, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Napad v Garisi je grozljiv zločin in to nas je opomnilo, da vzhodna Afrika ni le žrtov uh, eh, islamističnih napadov, temveč je tudi žarišče nestabilnosti, ki uh, preko Ašababa dopolnjuje to, kar se dogaja tudi v osrednji in zahodni Afriki torej, ko gre za Boko Haram in druge teroristične skupine in seveda s tem, kar se dogaja na Bližnem vzhodu. Ashabab je uh, napadel že uh, eh, Džibuti, Ugando in mislim, da moramo res najmati grožnjo te teroristične skupine in menim, da mora Evropska unija podpreti af afriške sile v regiji, v vsake državi posebej, zato da se bori proti terorizmu. Tu ne gre za diskriminacijo med žrtvami. 150 študentov v Garisi, ki je bilo umorjenih, je enako pomembnih kot tistih 150, ki je bilo ubitih v Pakistanu. Islamske teroristične skupine še zlasti ciljajo na krščanske manjšine v svetu. In zato mora biti tudi naš odziv temu primeren. Ko sprejemamo sporazume s tem državami, moramo vključiti tudi ta vidik pregona krščanskih manjšin in moramo s tem tudi pogojevati našo razvojno pomoč, torej da se te države angažirajo v boj proti terorizmu. Eno minuto, Ana Gomez. Hvala. Ta pokol v univerzi v Garisi seveda eh, zasluži našo solidarnost z žrtvami v Kini. Terorizm Aršababa v tej regiji je eh, ostal doslej nekaznovan in vodi tudi do konfliktov v drugih državah vzhodne Afrike. Evropska unija mora vlado v Keniji in tudi druge vlade Eh, podpriti, da eh, prevzame odgovornost za boj proti terorizmu v tej regiji. In razen tega moramo izvajati razvojno politiko, ki bo koristila uh, revnim ljudem. Napad na univerzo v Glarisi kaže spremembo v ravnanju teroristov, ampak to mora voditi do spremembe ravnanja tudi pri nas. Moramo zastopati temeljne vrednote v družbi, ki se ima za demokratično. Kenija in v Keniji in v Afriški uniji je treba poiskati vzroke za takšne napade, kot eh, napad teroristične skupine Al-Shabaab, ki je tirjal 150 žrtev. To mora biti prioriteta za Evropsko unijo, za Kenijo in tudi za Afriško unijo, da se prepreči tudi financiranje terorizma. Torej, to pravim zadnjič v tej razpravi. Če vam skupina da samo eno minuto, potem ne morete tako eh, hitro govoriti kot brzostrilka, kajti to se ne da eh, tolmačiti. Če um, pritožite se v skupini, da boste dobili več eh, časa za govor urmazdit. Litos, v tem mesecu smo doživeli uh, ta grozen teroristični napad v. Keniji. Um, to je napad na univerzo, na mlade, na prihodne starše jutrišnjega dne, pa tudi na kristijane, ki so bili ločeni od muslimanov in to je eden od cilj terorističnih skupin, da spodbujajo virsko sovraštvo. Vsak, ki um, ni. Um, Ni v nepodpiranju njihovih mnen, je obsojen na smrt. Kristijani so tarča pa tudi drugod. Eh, Eh, tudi eh, v Pakistanu se dogaja nekaj eh, podobnega. V Libiji je prišlo do obglavljanja, do smrtitev v Iraku in tako naprej. Moramo okrepiti boj proti terorizmu, moramo bolj sodelovati z Afriško unijo in z afriškimi državami, tako da bodo tudi ti države sposobne ohranjati mir. Hvala. Miroslav Ransdorf, eno minuto. Hvala. Kiril Asmatov, eh, pisatelj musliman, je um, za junaka svojega romana naredil kristjana Aksistoma in sicer je rekel, da islam ne pozna koncept um, moralne neodvisnosti in zato um, se kristjane preganja tam, kjer eh, prihaja do um, spopadov z drugimi. Torej moram reči, da je to tudi naša šipka točka. Sabatina James um, je eh, naredila dve napaki v, uč, eh, v očih muslimanske skupnosti in sicer zavrnila je prisiljen zakon in spreobrnila se k krščanstvu. Uh, um, um, čutila se je blizu zahodnemu mišljenju in ona pravi, da smo preveč strpni do nestrpnosti. In to se mora, e, to mora prenehati. Moramo ščititi tiste, ki varujejo naše vrednote. Po vsem svetu hvala. E, prav tako za eno minuto Ignacio Korao. Hvala, gospod predsedujoči, kolegi ko govorimo 150 mladih, eh, ki so mrli, umrli, je to seveda zelo žalostno, ker opažamo, da pride do ideologizacije te eh, zadeve. Včasih eh, se krigamo, v resoluciji uporabljamo besedo kristijani, včasih pa smo mnenja, da tega ni treba tako poudarjati. Eh, res je, da so kristijani ta manjšina, ampak če se mi prepiramo, potem eh, dajemo isto spro, sporočilo, kot je sporočilo tistih, ki širajo to sovraštvo to ni pozitivno. Evropska unija mora nastopati enotno in enotno nastopati proti vsakem terorističnem napadu, pa da je to napad na kristjane ali na druga. Eh, in želim si, da bi odslej naprej bili bolj enotni eh, pri nastopanju eh, na vzdan. Hvala. To je bil zelo dober prispevek. Eh, slišal sem, da um, je modri karton in vprašanje za vas. Ali ste pripravljeni odgovoriti? Ja, deluje. Vprašanje za gospoda Koraja. Igracijo, naj spomnim, da ko sem rekla v resoluciji, lahko napišemo ali ne, da gre za kristjane. Tu ne gre za ideološko vojno, ne. V resoluciji imamo naslov in ta naslov omenja Kenijo in govori o pregonu kristjanov. Če v tej resoluciji ne omenjate kristjanov več kot dvakrat, pomeni, da nekaj ne deluje. Če imamo resolucijo o recimo pregonu Romov in potem v tej resoluciji ne omenjamo Romov, potem pomeni, da nekaj ne gre. Da to sem želela povedati. Torej, postopek modrega kartona je, da postavite vprašanje govorniku, ne da popravite napačno razumivanje svojega govora. Torej, ali ste razumeli vprašanje? strinjam se s kolegico Jimenez in drži, da se borimo proti napadu na krščansko manjšino. Strinjam se s tem in moramo seveda varovati tudi eh, evropske korenine in to so krščanske korenine, ampak eh, hudo je videti v pogajanjih, kako se skupine kregajo o posameznih besedah, kajti potem je to negativno sporočilo o tako pomembni zadevi. Uh, gre pa za globalni problem, ne gre samo za Al-Shabaab, tudi za Izi, za Boko Haram. To je problem, ki se ga moramo lotiti zelo inteligentno, kajti gre za pregon številnih manjšin in to sem hotel povedati v svojem nastopu. Hvala. Eno minuto, Jorgos Epidelejos. Hvala, gospod predsedujoči. Tragična in nespremljiva osmrtitev 147 eh, študentov na Univerzi v Garisi v Keniji je pokazala eh, na realnost, ki ji doslej nismo pripisovali dovolj pomena. Gre za um, ubijanje kristjanov eh, po vsem svetu strani radikalnih islamistov. Organizacij. Organizacija Open Doors je mm, pokazala, da um, je um, ta pregon skoraj izključno v islamskih državah. In ne smi nas presenetiti, da so kristijani tarča islamističnih teroristov. Vendar eh, se je situacija spodbujala tudi zaradi nedejavnosti eh, Zahoda, predvsem Evropske unije. Eh, bolj eh, se brigamo za človekove pravice teroristov, kot pa za žrtve. Nihče razen Boga nima eh, pravice odločati o tem, kdaj bomo umrli in kako. Zato se moramo odzvati, se moramo organizirati in moramo se boriti proti tej neznosni situaciji. Ne smemo sprejemati še več žrtev, torej naše potrpljanje je doseglo, je zadelo ob meje. Elizabeta Gardini eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, ponovno se tu jučemo nad žrtvami, vendar nimamo poguma reči, kateri mrtvi so in zakaj se to dogaja. Eh, torej, bojimo se, preveč smo pod vplivom tega, kar se tu dogaja, kristjanofobija. Ker ti tu slišim nekaj, kar sploh nima opraviti s današnjo razpravo. Evropa se mora zauzeti, mora braniti temeljne pravice, svoboda viro izpovedi, to je sveta pravica, to je vir drugih pravic. E, to, e, na tem se miri tudi družba in liberalnost družbe. Če, e, ploskali smo e, papežu. E, Ampak zgleda, da papežu e, ploskamo, potem pa delamo drugo. In jaz res se počutim čudno, če govorimo o Keniji in kristijanih, ki so manjšina. 83 odstotkov prebivalstva so kristijani tam. Torej, um, kristijani so mučeniki, ko so manjšina in ko so večina. Prejšnjo stoletje je bilo. Um, stoletje krščanskih mučen, mučenikov, še bolj kot v rimskem imperiju. In to se nadaljuje, to postaja vedno bolj grozno, slišimo o ljudeh, ki se jih zžiga. Um, govorimo o migrantih, o Charlie Hebdo. Zakaj ne bi rekli tudi kristjansem, če rečemo, sem Charlie Hebdo, sem migrant in tako naprej. Ali ste pripravljeni odgovoriti na um, vprašanje z modrim kartonom gospoda Korao. Gospod Korao, hvala. Hotila, hotil sem vprašati kolegico Elizabeto Gardini naslednje. V Keniji je bilo so bili obiti ne muslimani. To ni bil napad na kristjane, specifičen napad na kristjane. Če mi kot Evropski parlament zauzimamo stališče, uh, ki ščiti samo um, viro izpoved večine, potem s tem spet uh, ločujemo. Torej, m, mm, strinjam se eh, patriarha, iraškega patriarha sem predlagala za Saharovo nagrado, kajti on varuje vse manjšinske veroizpovedi v Iraku. Ko pa gre za tako hud pogoj, kjer se selekcionira ljudi na osnovi veroizpovedi, ker ne znajo nekega verza iz Korana ali ker nosijo križ, moramo reči, da so med štimi mučeniki večinoma kristjani. Zakaj ne bi priznali realnosti? Hvala. Naslednja govornica Nina Gil. Hvala, gospod predsedujoči. Um, to, kar se je zgodilo v uh, Keniji ali tudi um, napadi na sodelavce UNICEF-a, uh, Al-Shabaab um, se je grozo na afriški celini. To je popolnoma nespremljivo. Izrikam sožalje svojcem žrtev kajti vzeli so jim prihodnost in ta teroristična organizacija je zelo razvejana in ima tudi sistem novačenja in financiranja in tesne povezave z drugimi terorističnimi skupinami in zato je treba odločno odgovoriti na to. In treba se je povezati z kenijsko vlado, ki eh, se ni dovolj odločno odzvala na to. Eh, Um, torej, mi moramo predvsem premagati um, delitve, kajti nasprotna stran predvsem stavi na te delitve. E, če se preganja eno skupino, trpi cela družba in, um, te, um, in um, torej, boj proti teroristom v, v Keniji je vodil seveda tudi do eh, diskriminacije muslimanov in tako naprej. Ne glede na viro izpoved, vse je treba ščititi, samo tako deluje družba. Franz Obermeier, eno minuto. Torej, um, oboj 147 študentov je grozen višek um, terorističnega delovanja milic Al-Shabaab. Po uh, lastnih nabitbah te milice so Eh, usmerjeno umorili krščanske študente in če želi EU preprečiti, da se nadaljujejo taki dogodki, eh, se moramo odzvati na to. Podpora Afriški uniji boju proti milici Al-Shabaab v Somaliji je um, neophodno potrebna, vendar tudi sami moramo se odzvati odločno. Eh, sic, um, očitno je, mlago, je bilo premalo poguma, da bi islamizem uporabili tudi v, um, pri um, imenovanju te točke dnevnega reda. In e, groženja in pregon e, kristjanov eh, ne izvajajo nacisti ali komunisti, temveč agresivni fundamentalistični islamisti. Hvala. Ja. Dabr 4 je na vrsti naslednji. Gospod predsednik, na začetku želim izraziti sočutje žrtvam eh, tega napada v Garisi v Keniji teroristi so eh, izločili kristjane, ampak Kenija ni izjema, ko gre za napade na kristjanov. 70 odstotkov v Iraku so morali zapustiti domove. Sirska krščanska populacija je se zmanjšala od 30 na 10 odstotkov v manj kot 100 letih. Krščanska manjšina je najbolj ogrožena manjšina na svetu, ampak nekateri v Evropskem parlamentu tega očitno nočejo priznati. Um, torej nestrpnost nekaterih poslancev je res nerazumljiva. O vsem se sme razpravljati, o pregonu kristijanov pa ne. Ali zelo težko je priti do teh razprav. Razprav pa ne gre samo za kristijane. Tu um, včasih opažamo, da je vsak eh, opomin na viro že neprimern, čeprav je vira del družbe, ne samo privatne sfere. To ima tudi družbeno dimenzijo. Tak, eh, fanat, tako fanatično fanatično stališče do vire in tudi vsak fanatizem eh, vodi do eh, ekstremnih reakcij in to bi vodilo do konca Evrope, kakršno poznamo danes. Potrebujemo dialog. Včeraj se je poskuši, poskušalo sabotirati to razpravo in sprejeti resolucije. Nekateri niso pripravljeni za ta, ta dialog, ampak mi bomo dvignili glas proti pregonu kristjanov in proti vsaki vrsti fanatizma. Hvala, dragi kolegi, in dober dan. Gospa Mici, ena minuta, izvolite. Hvala lepa. Svoboda veroizpovedi je temeljno načelo človekovih pravic. Kenija je država etnične, kulturne, verske raznolikosti, žal pa je tudi država, kjer uh, kristijani trpijo zaradi islamskega fundamentalizma. In pravica do izobraževanja je tu krščena. Ali je možno, da se svet ni ničesar naučil, ko je gledal Malalo Jusuf? In obstaja resolucija za borbo proti vsem oblikam terorizma. Treba je priznati, da je glavna prioriteta, da se pomaga študentom in jim pomaga, da lahko študirajo. Evropska unija mora prevzeti odgovornost in pomagati, ki ni pri borbi, pri branjenju svojih svobode izobraževanja. Treba je sprejeti dolgoročne rešitve v boju proti tem terorističnim skupinam in najti dolgoročne rešitve za varstvo. Te in karte bi vam um, spremete modri krton gospoda Nikofa? Yes. Sinikov. 30 sekund, s'il vous plaît. 30 sekund, prosim. Благодаря. Регионът на Африканския рок става все по-чест. Hvala predsedujoča. Na afriškem rogu Stalno vidimo radikalizacijo in to vodi do migracijskih tokov. Ali mislite, da ne bi morala Evropska unija narediti nekaj konkretnega za to, da se ta problem odpravi? Govorimo o strategijah, govorimo o vsem mogočem, ampak potrebujemo konkretne ukrepe. Prav imate. Države na afriškem rogu imajo različne kulture, vere in težave. Veliko težav je ekonomskih, potem pa so še države, ki imajo probleme povezane s terorizmom. Evropska unija ne more vseh obravnavati enako, rešitve niso za vse enake, saj so težave različne, zato je pomembno, da Evropska unija prizna,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 torej zadeve loti odgovorno. Dejstvo je, da ima Evropa krščanske temelje in da se mora interesirati za to, kar se dogaja v svetu. Gre za resno geostrateško vprašanje. Določene skupine si res eh, želijo uh, poskrbeti za uh, monoreligiozne države in jasno je, da bodo takšne države eh, ustvarjale napetosti s sosednjimi državami in lahko pride do vse splošne vojne, torej gre za geostrateško vprašanje, gre za filozofsko vprašanje, gre tudi za politično in humanitarno vprašanje. In Evropa pravi, da je uh, eh, zivelka tolerance in strinjanja med ljudmi. In zato mora poskrbeti za spoštovanje enih in drugih. To je naša obveznost do kristijanov v Keniji, pa tudi nasplošno do kristijanov, ki so preganjene manjšine. Moramo jih podpirati ne le z besedami, temveč tudi z dejanji to, da smo poslanci, ne pomeni, da le govorimo, temveč tudi, tudi da okrepamo. Lahko boste še nekoliko dlje govorili, če boste sprejeli modri eh, karton gospoda Negresko. Izvolite. Euh, Zasluhnil sem vam, ko ste govorili sedaj, bili ste tudi ministrica v Franciji in zanima me, kaj menite, da bi morali storiti kajti govorite o monoreligioznih državah. Evropska unija ne more ukrepati. Eh, kaj naj storimo? Bi morali vojaško posedovati, bi morali humanitarno posedovati. Torej, kaj bi morali storiti za to, da se eh, torej, upremo temu, kar se dogaja? Dve ali tri vrste ukrepov obstajajo. Prvič, glede vlad. Jasno je, da ne moremo nadomestiti vlad teh držav vendar pa imamo obveznost dialoga, eh, razprave s temi vladami, da jim jasno povemo, da ni v njihovem interesu, da eh, pride do minoreligioznega sistema. Poleg tega imamo tudi obveznost ozaveščanja za to, da bomo druge naučili, kaj je to toleranca. Hvala. Minut, a monsieur Parnjuk. Eh, res je sramotno, da smo bili priča eh, poboj 147 študentov v Keniji strani Ašababa. In vprašanje je, kako to, da so novinari prišli na kraj zločina čez nekaj minut, uh, kenijska vojska pa šele veliko kasneje. In mislim, da moramo res zastaviti pravo vprašanje kot evropski poslanci. Že sedaj um, imamo misijo v Keniji, s katero se borimo proti piratstvu. In, gospod komisar, ali ne bi bilo vredno razmišljati o neki strategiji za celotni afriški rok in morda bi tudi lahko lokalne sile usposabljali za boj proti terorizmu. Gospod Kerem, izvolite. In Garissa, almost 150 innocent young people were murdered. Hvala lepa. Skoraj 150 mladih je bilo ubitih v Keniji. Velika večina je bila kristijanov, ki so bili ločeni od drugih in umorjeni. Obsodbe so potrebne, vendar pa to ne zadostuje. Tukaj je več kot desetkrat več nedolžnih žrtev kot v Parizu, ko je prišlo do napada na Šarli Hebdo. Ampak tukaj ne gre za številke. Vprašanje, ali želimo reagirati z isto odločenostjo potem. Če je tako, lahko tudi sedaj izjavimo, sem kristjan, kot je predlagala kolegica. Pregon kristjanov bi morala biti omenjena tudi v naši strategiji s tretjimi državami. To je treba ograditi v naše odnose s tretjimi državami. Kar pa se tiče drugih ver, pa mislim, da moramo pozvati uh, vse vo islamske voditelje naj zaostavijo vse takšne napade proti humanitarnosti in pa. Uh, Eh, tudi samemu islamu. Hvala lepa, sedaj pa gospod Žufreda. Hvala. Pokol slo, eh, krščanskih študentov um, um, nas mora seveda ogorčiti. Gre predvsem za izobraževanje in to je seveda tudi um, bi ben temelj svobode. In to, kar se je zgodilo, je popolnoma nespremljivo, predvsem zato, ker je to bil napad na univerzo, ki je simbolni kraj eh, medsebojnega mirnega sožitja tako postanejo mladi sužni določenih idej in nimajo prave prihodnosti. Mladi, ko študirajo, seveda pridobivajo znanje tudi za emancipacijo, da lahko gradijo eh, prihodnost svobode, da začnejo razmišljati drugače in Evropa mora ohranjati živo to upanje, tako da se študentje ne bodo udali nasilju. Hvala, gospod Tokiš, za eno minuto. Madam Chair, dear colleagues, with... Spoštovana predsedujoča, dragi kolegi, z našo resolucijo obsojamo pregon kristjanov po svetu, vključno z brutalnim umorom študentov v Keniji. V istem duhu moramo ostati enotni proti vsakršni kršitvi svobode, vere, kajti to so temeljne pravice. Evropske krščanske korenine zahtevajo, da smo odgovorni do kristijanov po svetu. Kristijani so najbolj preganjana verska skupina na svetu. Al-Shabaab je javno najavil vojno proti kristijanom. Zato na podlagi enotnosti kristijanov zagotovimo, da bo zaustavitev pregona proti kristijanu ostalo prioriteta v naši hiši, zaščita človekovega dostojanstva in življenje naša dožnost. Merci, la parole est désormais... Hvala lepa, gospod Weidenholzer, eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Te grozljivi dogodki v Keniji niso osamljeni. To je nekaj, kar se ponavlja po nekem vzorcu, ali manj redno, šlo je za kristijane, drugače, oziroma pripadnike druge vere, pri, tu je šlo za študente in veliko žensk. In to je vzorec, ki ga vedno znova opažamo, naj, pa naj bo to Boko Haram ali Daesh ali kdorkoli. Sistem je isti. Uniči se, kar je nam vsem sveto, zato da se potem usposavi nek, neko, neko terorna vlada, teroristična vlada. Ko sem videl, kako hitro so te novice izginile z našim medijem, sem videl, da imamo tu dve merili in da je tu neka hierarhija dogodkov. Človekova življenja pa so človekova življenja posod in posod, kjer se dogajajo takšna, takšni dogodki, jih velja obsoditi. Hvala lepa. Minuta za gospoda Adaktusona. Fru talman, en av de eh, överlevande från den eh, Hvala. Eden od preživelih napada Al-Shababa islamistične skupine v Keniji je povedal sledeče. Krščanski študentje so bili ločeni od muslimanskih in kristijani so bili na mestu ubiti teroristi so vzeli 147 nedolžnih življenj. Marsikoga so obglavili, medtem ko so citirali Koran. Napad na to univerzo je le eden izmed mnogih na celem svetu proti kristjanom. 300 tisoč kristjanov živi pod neko grožnjo na svetu in zelo veliko jih zaradi te vere umre. Na Bližnem vzhodu so bili pregnani svojih domov zaradi napredovanja islamskih sil. In naša odgovornost je, da ukrepamo, ko smo soočeni s tem. Spostaviti moramo merno območje na severu te države in moramo priznati dejstvo, da so kristjani prigajani. Hvala lepa, gospod Štetina, za eno minuto. Dziękuję vam za slovo, pani predsedajci, dámy a pánové. Hvala lepa za besedo. Gospod in gospodje, holokaust je bilo poosebljanje kolektivne krivde. Po osmanskem kraljestvu so armenci nosili to krivdo. Po drugi svetovni vojni so, če, mi je nek Čečen rekel, da je kriv zato, ker so krivi zato, ker so se rodili kot Čečeni. Uh, po načelu kolektivne eh, krivde je bilo tam umorjeno več deset tisoč ljudi. Po istem principu so v Ruandi morili huti in tuci. Umorjenih študentov, kateri si so tudi eh, dodelili neko kolektivno krivdo, zato ker so bili kristijani. Sovraštvo do določenih pripadnikov ver, kot je tudi v, pri Čarlih Hebdoju ali pri tem primeru v Keniji, je tukaj eh, problem in to sproža potem tudi islamofobijo in to sovraštvo je potem razlog za vso, vse konflikte. Brez um, verske sprave ne bomo imeli um, miru. Sedaj pa postopek HDI za šestimi govorci. Gospa Pitje gospođo predsjednice najveći progoni kršćana u svijetu najveći e, eh, pre gon torej kristijano se dogaja v Severni Koreji, v Siriji, v Afganistanu. Eh, gre za psihološko maltretiranje, za obijanje. V Severni Koreji je prepovedano prakticirati viro in sploh razmišljati o viri. To bi bilo pogojno kršenje osnovnih človekovih pravic ne smemo kar tako sprejemati. Moramo reči, da se izvaja genocid nad kristijani na štirih celinah od 12 eh, držav, eh, ki so tu na čelu, eh, je islamski ekstremizem, glavni dejavnik, ki vodi do tega. V Nigeriji in Pakistanu smo bili priča temu. E, tisti, ki e, striljajo na kristjane, striljajo tudi na prihodnost. E, ta vira je obstajala 2000 let. E, če bodo. E, Evropske inštitucije ostale nedejavne delujejo kot ponci pilat. Moramo reči, da je dosti tega v tej dvorani. Caputo. Hvala, eh, gospa predsedujoča. Svoboda biro izpovedi je ogrožena v številnih eh, državah in nasilne oborožene skupine napadajo določene verske skupnosti. Kristijani so v srednjem, na bližnjem srednjem vzhodu v Indiji in drugot izpostavljeni temu pregonu in prihaja do številnih pobojev. In ta pregon se je okrepil v zadnjih letih in je tudi zelo ideologiziran. So, kristijani so tarča napadov, kajti uh, islamisti jih vidijo kot uh, nevarnost za prihodnost isla, islama, islama. In to, kar se je zgodilo v Keniji, je še posebej strašno. To se je zgodilo v eh, univerzi, 150 žrtev in cilj ni bil samo širitev terorizma, temveč tudi, da se vzame prihodnosti eh, baza za nadaljni razvoj, kajti s tem je eh, država bolj revna. Želela sem vam reči, da govorite malce počasneje, da ste že končali. Gospod Marija, izvolite. Gospod predsednik, η διώξεις και οι σφαγές κατά των χριστιανών. Umor 157 študentov strani Al-Shabaaba, ki ima sedež v Somaliji, Boko Haram in Al-Shabaab divjajo po Afriki. Poleg tega imamo tu pregone kristjanov posod v Siriji, Libiji, Nigeriji, pa tudi v drugih državah. Seveda preganjajo tudi muslimane v drugih državah in to je vzrok za številne vojne, ki so pogosto zelo krvave, spopadi v Keniji in v drugih delih Afrike pa niso vedno versko temeljeni. Pogosto gre za to, da so številni um, gospodarski interesi obubožali muslimane in zato je bilo tudi marsikaj predvideno. Hvala, predvidljivo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Jakovčič, minuto in pol. Al-Shabaab je samo jedna. Al-Shabaab je samo ena od terorističnih organizacij, ki danes terorizirajo ljudi po svetu. In seveda, tako kot vse teroristične organizacije, tudi izbira cilje, cilje terora, nasilja, zločina. In zato je seveda eh, tudi zavestno izbrano, izbrana univerza, da bi ubili mlade ljudi, da bi se ubilo človeka, da bi se ubilo up in perspektiva, perspektivo neke države da bi ubili na nek način in tudi jasno rekli, da uh, obstaja moč orožja in to mora Evropa reči, ni te moči orožja, ni konfliktov, virskih, eh, eh ni virskih vojn eh, in spopadov med civilizacij. To mora biti našo, spo, naše sporočilo in to mora biti naše sporočilo celemu svetu. Polčak. Hvala, gospod Polčak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 Pomembno je, da moralne avtoritete, kot je papež ali pa tudi muslimanski verski vodje, skupaj obsodijo te akcije, da skupaj izdajo neko resolucijo ali nek sklep in povejo tem, ki se radikalizirajo, da to ni prava pot, da tako ne gre naprej v njihovi veri. Takšni skupni uh, koraki verskih vodij tega ni. Manjkamo, manjkajo neka vodila, skupna vodila. Versko sovraštvo vodi do radikalizacije mladih in drugih. Hvala. Hvala, gospod Fonsoleka, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vesel sem, da sem zadnji, ki bo spregovoril to temo. Societies. Človeška življenja v družstvah, ki jih uničujejo vojne in se dogajajo in nočne more teh ljudi se uresničujejo. Napade proti šolam in univerzam so tehnika globalnega terorizma. Očitno tu ne gre za naključje. Teroristi imajo izobraževanje iz sovraštva in navodila iz sovraštva. Verjetno je bil marsikdo izključen iz šol. Če želimo izkoreniniti terorizem, moramo preprečiti, da bodo te skrajne skupine privlačne za mlade. Tu podmankuje zasebnih in javnih investicij, krive so tudi diskriminacija in pa kršitve človekovih pravic. Upor proti vladam je pogost in drug, je pogosto povedan za revščino, visoko stopnjo brezposelnosti in splošnim čutkom ne. Zadovoljstvo. Ne, žal niste zadnji, gospod Karl bo zadnji. predsedujoča terorizem je treba obsoditi kakršnakoli že je ideologija za tem naj bo politična ali pa pred, za, pred kontekstom vere. Al-Shabaab in Al-Qaida so osredotočeni na uh, civiliste in tudi Cilj v Keniji je bil, da se povečajo napetosti, da se vzpostavijo konflikti med muslimani in nemuslimani v državi. Ekstremisti uspevajo, kadar se ljudje več ne zaupajo med seboj zaradi socialnih omejitev in drugih. Ne smemo dovoliti, da se to zgodi. Boj proti ekstremizmu ni boj kristijanov proti muslimanov ali muslimanov proti židom. Uh, to je boj vseh državljanov proti ekstremistom in moramo zaključiti s, s tem ločevanjem in skupaj nastopiti proti terorizmu in sovraštvu. Moramo spoštovati raznolikost in se zauzemosti za naše vrednote. Hvala. S tem smo zaključili KSDI in dajem besedo gospodu Mimici. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovane poslanki in poslanci. Ta razprava je pokazala, da kljub raznim razlikam imajo radikalizacija skupne točke. Marginalizacija, revščina, brezposobnost, diskriminacija in izključenost. Vse to, vsega tega se je treba lotiti resno in koordinirano. Slabo vodenje in korupcija je skupni imenovalnik vlade morajo prevzeti odgovornost in Evropska unija je, mora podpreti dobro vladanje in dobro upravljanje in mora storiti še več. Narodi morajo pridobiti samozavest ne pa radikalne skupine, ki privabijo potem druge z lažnimi obljubami. Treba jim je dati upanje z izobrazbo, ki vodi do dostojnega eh, dela in preživetja. V boji v Karisi so ponovno na najbolj tragičen način pokazali, da je izobraževanje največja grožnja nasilju in terorizmu. Sodelovati moramo na vseh ravneh, mednarodno, regionalno, in na lokalni ravni, zato da se usredotočimo na radikalizacijo čisto pri koreninah. Informacije in pa širjanje naukov, ki smo se jih naučili, je, eh, je treba tudi koordinirati in vključiti boj proti radikalizaciji, nasilnemu ekstremizmu kot neko splošno zadevo soočamo se z velikim izzivom in pripravljam sem uporabiti vsa razpoložljiva sredstva. Včerajšnje sporočilo komisijo o spostavitvi kapacitet je okrepilo vez med varnostjo in razvojem. Evropski odziv bo koordiniran tudi z komponento varnostjo, varnosti. In to tako v sedanjih krizah kot v bodočih krizah, vključno v boju proti nasilnemu ekstremizmu, namenjen proti kristijanu v svetu. Hvala. Merci, Hvala, gospod komisar. Imamo sedem predlogov za resolucijo.